da boste odigrali to vlogo. Gospod Kus eh, dobi besedo za eno minuto. <clears throat> Gospod Kus. <clears throat> Danke, Herr Präsident. Hvala, gospod predsednik, gospa ministrica. Ko ste pred 14 leti postali ministrica dru za družino, ste sva se moja žena in jaz zelo veselila, kaj ti videla sva, imate sedem otrok, ste iz velike družine in mi smo tako, mi dva sva pričakovala desetega otroka in sva računala s tem, da boste eh, vodili politiko, ki bo prijazna do družin, vendar ste nas zelo razočarali. In če si danes ogledam, kakšen je bil vaš govor, želite si graditi Evropo na temeljih grške filozofije in rimskega prava. Vendar tu še nekaj manjka. Pogrišam krščanske temelje, krščanske korenine Evrope. Brez tega ne bo šlo, to se bo podrlo. In ta zgradba eh, bo spet eh, babilonski stolp, ali pa bo to hiša, ki se bo zrušila, eh, ker je zgrajena na pesku in želel bi si, da bi to lahko preprečili. Gospod Jaki, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik, gospa ministrica. Evropska unija je eh, začela ponižujoč eh, postopek po sedmem členu proti Poljski. Nekdo je odločil, da je eh, zakonito, če naprimer sodniki um, um, sprejmemo, sprejmejo um, um, oropanje starejših ljudi in da je po drugi strani nezakonito, če želimo umakniti ljudi, ki vplivajo na pravni sistem. Um, naprimer, prihaja do čudnih odločitev na sodišču. Vidno, ko me vprašajo, povejte mi vsaj en primer, ne osem ali deset primerov, temveč en primer rešitev, ki jih izvajamo na polskem in ki ni obstajajo v drugih eh, evropskih državah, potem dobim vedno enak odgovor in sicer mok. Gospa ministrica, zato vas sprašujem, ali boste prenehali eh, to smešno akcijo vz, eh, po sedmem členu, v zvezi s sedmim členom, gospa Dubrovka Šujca. Hvala lepa. Gospa von der Leyen, hvala za vaš uvodni govor. Želim pa še enkrat opozoriti na to, da je proti da smo imeli proces vodilnih kandidatov, mi smo imeli vodilnega kandidata gospoda Vibra, ampak eh, nažalost zaradi nekaterih velikih do, demokratov ta proces ni uspel in sedaj imamo vas kot kandidatko. Um, če že ni uspel proces eh, vodilnega kandidata, pa je vsaj eh, uspelo zagotoviti, da se spoštuje večina v parlamentu. Mi smo dobili večino v parlamentu in vi ste sedaj naš kandidat. In drugo mi je všeč, da ste ženska, predvsem ste povdali tudi enakopravnost spolov. To mi je všeč, kako bo zgledala vaša komisija in kako boste ravnali do polovice prebivalstva Evropske unije.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 Evropske unije in sveta. Ampak to, kar nisem slišala v govoru, ampak to boste verjetno še elaborirali, prihajam iz Hrvaške najmlajše članice, vem, da ste v dobrih odnosih z našo vlado in z obramnim ministrom, nisem pa slišala veliko um, uh, o razlikah med uh, zahodom, vzhodom, jugom, uh, severom, Schengen, ne Schengen, evroobmočje, ne evroobmočje. Treba je zagotoviti vstop v šengensko območje in Hrvaška kaj kandidatka, upam, da boste delali na tem in potem tudi vaš stališče do širitve eh, na jugovzhod oziroma zapadni Balkan. Eh, vaš odnos do gospodarstva mi je všeč. Rekli ste, da ljudje ne služijo gospodarstvu, temveč gospodarstvo, ekonomija služi ljudem in da ne moremo porabiti več, kot smo um, zaslužili in moramo najprej zaslužiti in potem razdeliti. In to stališče mi je tudi všeč, potem tudi vaš zeleni Green Deal, ne glede na to, ali bodo zeleni glasovali za to ali ne. Ta zeleni dogovor je pomemben zaradi naših otrok. Ehm, hvala, da to upoštevate in da bo to del eh, portfelja. Ko gre za migracije, bi bila vesela, če bi nadaljevali z načrtom za Afriko. Gospod Weber je v svojem programu, eh, imel predvidenega tudi komisarja za Afriko. Upam, da boste to uresničili. Torej, afriški kontinent je treba eh, upoštevati in tudi ščititi. Jaz eh, vas bom podprla. In želimo pozoriti vse parlament, da eh, se spomnimo, eh, eh, kaj je naš glavni cilj, mir, eh, prosperiteta in demokracija. Hvala lepa, gospod Morino Sanče, za eno minuto. Hvala, predsednik, gospa von der Leyen. Lepo pozdravljeni v hiši evropskih državljanov in državljank. Vi niste bili naša vodilna kandidatka, tudi niste socialistka, eh, vsaj zdaj na začetku, na koncu zakonodajnega mandata bomo videli. Vaša kandidatura pa mora iti preko socialistov in zdi se, da ste pripravljeni hoditi za nami, vsaj na podlagi zavez, ki ste jih včeraj eh, sporočili naši skupini in ki ste jih ponovili danes zjutraj. Vaš mandat bo imel socialistični pečat za večjo socialno pravičnostjo, za minimalno evropsko plačo z Evropskim zavarovanjem za brezposelnost, z jamstvom za otroke in pa z jamstvom za mlade. Pozdravljamo tudi vašo strategijo za enakost spolov. Treba je odpraviti plačno vrzel, treba je odpraviti mačistično nasilje nad ženskami in treba je doseči enakost med spoloma tudi v kolegiju komisarjev. Gospa van der Leyen, če boste potrjeni, bomo delali skupaj, zato da bomo izpolnili vaše zaveze z direktivami, z uredbami in drugimi inštrumenti. Potrebna so tudi ustrezna finančna sredstva. Gospa van der Leyen, če boste potrjeni, bomo z velikim veseljem delali za prvo predsednico Evropske komisije. Želim vam veliko sreče. Minuto, invito... Gospod Katajnen, za eno minuto in prosim uh, vse, da se držite časa, ki je predviden za vaš govor. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa von der Leyen. V vašem programu ste zapisali, da bodo podnebne spremembe vaša prednostna naloga. In tudi v današnji razpravi so ljudje tukaj zahtevali konkretne ukrepe in rešitve. Zato se bom osredotočila na podnebne spremembe in na gozdove pri svojem govoru. Pomembno je, da se zauzemate za oglično neutralno Evropo in da se zauzemate za doseganje ciljev iz podnebno-energetske strategije. Tudi uh, proizvodi na osnovi lesa so pomembni pri odpravi gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih. Treba je poskrbeti eh, oziroma preučiti možnosti gozdov za shranjevanje CO2, to pa je možno z trajnostno gozdno industrijo ne pa z omejevanjem uporabe lesa. Zanima me, kako boste zagotovili, da bomo na uporabo gozdov gledali kot na priložnost, ne pa na problem pri boju proti podnebnim spremembam. Kakšni so vaši pogledi v zvezi s tem konkretnim vprašanjem? Minuto. Hvala, gospod Kolaja, za eno minuto. Thank you, Mr. President. Dear Madam von der Leyen. Hvala, gospod predsednik. Gospa von der Leyen. Na zadnjem javnem posvetovanju so državljani zavrnili eh, sistem eh, prevzema odgovornosti v primeru spletne prodaje. Kakor veste, so filtri na tem področju bili del uh, najbolj spornih točk nedavne reforme avtorskih pravic. Na tisoči ljudi je protestiralo proti tako imenovanemu členu 13, ki je sedaj postal člen 17. Niso želeli filtrov za nalaganje vsebin. Več kot 5 milijonov je podpisalo peticijo, največjo v zgodovini Evropske unije. Ampak nasprotno, v vaši agendi za Evropo um, podpirate ponovno odpiranje direktive o e-trgovini in želite um, preučiti pravila o prevzemanju odgovornosti. Torej, kaj bi točno pomenila posodobitev te direktive? Načelo varnega pristana za ponudnike spletnih storitev mora ostati nedotaknjeno, prav tako ne smemo sprejeti predloga zavezujočih filtrov gospod Bek za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa ministrica, evro območje skupaj za Japonsko nakazuje najnižjo rast in najvišje davke v razvitem svetu. In uh, davek na CO2 zahteva soglasnost. gospa eh, ministrica, s tem postavljate dosedanja davčna pravila pod eh, vprašaj. Potem, vaše ministerstvo je milijone porabilo za svetovanje družbe McKinsey, ampak samo tretjina naših sredstev je pravzaprav Mm, delujoč. Eh, časopisi pišejo o tem, kako McKinsey uporablja nemško obrambno ministerstvo kot svojo blagajno, da ko pačevalci pa plačajo za to. Ali res želimo vse evropski davek eh, za, za to, da bomo lahko posod po Nemčiji izvajali nemško podnebno in eh, migracijsko politiko. Naši državljani tega prav gotovo ne želijo. Hvala, gospod Bondra. Eno minuto, prosim. Uh, thank you, Mr. Chairman, Madam Secretary. Hvala, gospod predsednik, gospa ministrica prejšnji teden, ko sem vas poslušal v skupini, sem imel kar nekaj upanja, ampak ko sem včeraj bral vaše pismo in ko sem slišal vaš govor, postajam vedno bolj razočaran. Popolnoma ste popustili progresivni in zeleni agendi in to postaja jasno predvsem na področju Eh, podnebne politike. Popustili ste 95 zahtevam zelenih in oni zdaj želijo še, da ugodite 5 odstotkom preostalih zahtev. Namesto, da bi se prilagodili podnebnim spremembam, se strinjate z nerealističnimi cilji za leto 2030 in eh, propagirate vizijo brezoglične družbe. Sam prihajam iz Češke, In to me spominja na obljubo družbe brez razredov. To preprosto ni naravno. Pred 30 leti so na Kitajskem vsi vozili kolo, vsaka družina v Evropi pa je imela avtomobil. Ali menite, da bo vizija za Evropo za leto 2030 takšna, da bodo nekaj milijonarjev vozilo električne avtomobile, ostali pa bodo vozili eh, kolo. Na kitajskem bo pa vsak imel eh, avtomobil. Je to vaša vizija, kako bi naj Evropa v bodoče konkurirala državam, kot je Kitajska? Gospod Sean Kelly, dve minuti.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 Eh, njene predstavitve prejšnji teden in ta teden eh, so bile odlične. Pokazali ste, da ste zelo talentirani, da imate veliko samozavesti, da ste mirni in da ste dobro opremljeni za to, da boste upravljali delo predsednice komisije. Upam, da vas bomo danes podprli z vsaj 400 glasovi. Omenili ste številna področja, ki so zelo pomembna. Na področju, eh, oziroma ob evropskih volitvah, je bilo eno izmed najpomembnejših področji področje podnebja. Zato bi vas zaprosil naslednje. Sedaj, ko prehajamo na nizkooglično gospodarstvo, oziroma brezoglično gospodarstvo, ne smemo nikogar pustiti ob strani. Ne smemo pustiti ob strani um, tistih, ki delajo v premogovnikih na polskem, tistih, ki delajo v jeklarnah. Uh, ki dela v mlečnem sektorju in tako naprej. Ali se strinjate s tem, da bi morda potrebovali delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov sveta, komisije in parlamenta, eh, ki bi predlagali, kako bi lahko um, tukaj sprejeli kar najboljše predloge. Veseli me tudi to, kar ste povedali o Brexitu. Bili ste zelo dosledni, ko ste podajali svoje odgovore v skupini ELS. To ste ponovili danes tukaj, ko gre za sporazum o umiku Združenega kraljestva, ko gre za backstop in ko gre za možno podaljšanje. Zanima me, ali lahko zagotovite, da boste tudi v prihodnje podpirali Irsko, tako kot sta jo Mišel Barnier in pa Jean-Claude Juncker. In pa ne na zadnje, enakost spolov je nekaj, za kar lahko vi zelo dobro poskrbite in upam, da se bo to v vašem mandatu uresničilo. Hvala. Gospod Liberacki, Bogoslav, za eno minuto. Vrdzo, pani predsedujoči Sasoli, pani von der Leyen. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospa von der Leyen v imenu polskih socialdemokratov no, vam želim povedati, da ste se ob vsaki razpravi dobro odrezali. Povedali ste veliko zanimivega. Veseli me tudi vaš angažma na področju pravne države. Tukaj ne smemo sklepati kompromisov. Potem okolje, zdrava prehrana, čist zrak, vse to je pomembno. Stroški za to pa morajo biti pravično porazdeljeni. Vemo, da ste se zavzeli tudi za krepitev kohezijske politike. Potem minimalna plača. Tudi to je naša prednostna naloga. Kar se pa tiče zunanje in obramne politike, nam manjka nekaj besed o vzhodnem sosedstvu, o Ukrajini in Rusiji recimo. o tem niste dovolj povedali. In pa še nekaj se mi zdi pomembno in sicer mm, nekaj več pravičnosti, ko gre za geografsko razporeditev vodilnih mest v Evropski uniji. Italija, Francija, Nemčija, te so v prvi vrsti, Italija, Španija sledita, potem na vzhodne države pa ostanejo praznih rok. Upam, da se bo to v prihodnje spremenilo. Благодаря, господин председател. Господин Кичук. Европейския съюз има нужда от промяна. Hvala. Potrebujemo transformacijo in sicer državljanke in državljani si to želijo. In sicer um, ljudje um, želijo, da bi se Evropska unija spremenila in da bi jim bila bližja. Um, boljša integracija je ključnega pomena. Ampak um, um, Eh, seveda eh, pa mm, to ne sme iti na račun eh, razširitve. Vključitev zahodno-balkanskih držav je ključnega pomena. To je območje, ki je pomembno za varnost in naj postane del Evropske unije. Če ne bomo imeli komisarja za razširitev, tudi širitve ne bo. Danes eh, se ne soočamo samo z unijo dveh hitrosti, temveč tudi z unijo, kjer so standardi različni, ko gre za živila, ko gre za promet in drugo nekateri so v Schengenu, za druge pa veljajo, velja nadzor na mejah. Kaj želite storiti na tem področju? Odhajajoča komisija eh, je sicer izrazila, deklarirala cilje, ni pa potem uresničila ničesar. In zato um, moramo seveda tudi finančni okvir oblikovati tako, da bomo dosegli te cilje. Gospod Bobilius, Kubilius, dve minute. Gospa von der Leyen, prihajam iz majhne Litve in zato z veseljem podpiram vašo kandidaturo. Zato, ker ste eh, prispevali k temu, da imamo sedaj v Litvi mm, stacioniranih nekaj sil NATO, zato se počutimo bolj varne. Gospa van der Leyen, prepričan sem, da boste učinkovita in sposobna predsednica komisije. Evropa potrebuje učinkovito vodstvo. Za nas Evropa ni samo skupni trg, ni samo vir naše socialne dobrobiti in gospodarskega napredka. To ni naš skupni inštrument za boj proti podnebnim spremembam. Evropska unija vsem prinaša koristi in te koristi postajajo še bolj pomembne, ko se na nacionalni ravni soočamo z izzivi, kot je gospodarska stagnacija in populizem. Prav tako pa je Evropska unija pomembna za našo geopolitično strategijo in za varnost. E, imate program, kako razširiti e, obramno unijo in pravno državo na evropskem kontinentu. In ta politika je naša širitvena politika. Mi kot država smo zgled za to, kako močen je lahko ta inštrument. Um, hvaležni smo za evropsko solidarnost, ki smo jo uživali od 90-ih let prejšnjega stoletja. Izkoristiti bi to priložnost, da vas pozivam, da kot predsednica komisija vodite učinkovito širitveno politiko. Treba se razširiti na Balkan pa tudi na vzhodno sosedstvo. Ukrajina, Gruzija, Moldova. Te države si, za, si zaslužijo našo solidarnost in mi si zaslužimo varen dokument, ehm, varen kontinent. Če bi sprejeli vzhodne države, bi s tem poskrbeli za nekaj manj proruskosti eh, v teh državah in pripričan sem, da bo vam za vašim ambicioznim programom to uspelo. Cedinte. Gospod Nika. Vreau să vă spun că mi-a plăcut abordarea progresistă și pro... La lipa, gospa von der Leyen. Eh, zelo cenim vaš proevropski in tudi zelo napreden pristop eh, in sicer tako v današnjem nastopu, kot tudi v pismu, ki ste ga poslali. Kot vodja dele, romunske delegacije eh, iz vrst socialnih demokratov bom glasoval za vas in sicer zakaj? Zato, zaradi upanja v boju proti diskriminaciji eh, vzhodne in eh, srednje in jugovzhodne Evrope. In tu je treba sprejeti določene ukrepe, naprimer za obmo šengensko območje imamo evropske državljane, ki nimajo enakih prebic kot drugi. In upam, da bomo se borili proti tem dvojnim merilom. In ta dvojna merila veljajo tudi na področju kmetijstva. Kmetje na vzhodu eh, dobijo veliko manj podpor kot eh, kmetje na zahodu rekli ste, da potrebujemo duh pravičnosti v Evropski uniji in upam, da boste prilagodili ustrezne sklade, predvsem tudi za energetski prehod. Tu gre seveda tudi za družine, za otroke. Eh, ko govorimo o energetskem prehodu in če ne bo ustreznega financiranja, bo to veliko škodo. To se danes dogaja namreč. Na. Gospod Van Pajn. Evropa potrebuje močnejšo obramno in varnostno politiko. Pomankanje te politike pomeni, da so številne naše druge odločitve brez učinka. To je področje, kjer mora Evropska unija pokazati odločenost. Upam, da bo Evropsko komisijo vodila predsednica, ki ima izkušnje na področju varnosti in obrambe in ki razume, katere so pomankljivosti, ki jih je treba odpraviti, tudi v sodelovanju z NATO. Ursula von der Leyen je prispevala k krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti tudi na, vzhodnem, tudi na vzhodu Evropske unije. Pomembno je, da boste postali prva ženska, ki bo predsedovala Evropski komisiji. Jaz bom podprl gospo van der Leyen zaradi njenih izkušenj na področju obrambe in varnosti in zato, ker razume eh, in ima vizijo glede tega, kaj je potrebno za to, da bo Evropska unija močnejša. Gospa Mecola. Hvala lepa. Berlinski zid je bil porušen dlje, kot je stal. In to simbolizira uspeh Evrope. Evropska unija je več kot osebnost, je upanje in ni zgolj birokracija, ampak je tudi pravica. Projekt je, naš projekt je navduševal številne generacije, ampak še naprej si moramo prizadevati, nismo brez napak. Naš svobodna trgovina, tržno gospodarstvo je, sevilno, je številne dvignilo iz revščine, ampak še vedno ne vseh. Mi želimo, da bi generacija mojih otrok eh, gledala na Evropo kot na odgovor, na rešitev, tako kot so to počeli naši starši. Zato ne moremo sprejeti tega, da so naše temeljne svoboščine um, ogrožene. Zaščititi moramo novinarje in medije. Ne smemo dopustiti primerov, kot je bil ta Dafne Karuana. Ne smemo uh, dopustiti, da bi naslednja generacija imela več plastike kot rib v morju. Ne moremo um, odlašati z, reši, z rešitvami na področju podnebja in okolja. Prav tako ne smemo prepustiti, da bi na področju migracije imeli samo kratkoročne rešitve. Potrebujemo boljše upravljanje meja, pomagati tistim, ki potrebujejo našo pomoč in uh, Eh, strogi s tistimi, ki želijo izkoriščiti randljive. Naša Evropska unija temelji na gotovosti naših urednot, na pravni državi in pa na temeljnih svoboščinah. Brez tega nimamo ničesar in gospa van der Leyen, pozdravljam vaša zagotovila, zagotavljam vam, da bomo konstruktivni partner pri vašem boju za evropski projekt. Gospod Gospa van der Leyen, opredelili ste zelo ambiciozen cilj s tem, da želimo prepoloviti emisije CO2 do 2030 in to je prav, gre za vprašanje življenja ali smrti, ampak da bomo dobili boj, eh, potrebujemo denar, potrebujemo podnebno banko, potrebujemo naložbeni načrt, vendar moramo iti še dlje, moramo eh, zagotoviti. Eh, podnebni proračun 100 eh, milijard. 100 milijard za Marshallov plan za Afriko, za raziskave, za pomoč podjetje in tako naprej. Kako zagotoviti teh 100 milijard brez dodatne obdavčitve? Mislim, da se moramo boriti proti davčnemu dumpingu. Kot sem bil majhen, je 40 eh, odstotkov znašal davek na dobiček, danes znaša 20 odstotkov, medtem ko so dividende vedno večje nižje. 20 odstotkov v Evropi, pri, eh, v ZDA pa od Roosevelta naprej znaša 38 odstotkov. Kaj ti tam? Um, je to uspelo, če želimo eh, dobiti boj eh, proti podnebnim spremembam. Ali si lahko predstavljate, da bi imeli v večletnem finančnem okviru 100 milijard predvidenih za boj proti podnebnim spremembam, s tem, da bi zagotovili denar predvsem iz davka na premoženje, um, torej s petimi odstotki bi zagotovili ta denar, ali je to preveč za eh, to, da se zaščiti podnebja? Hvala, gospa Bautman, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik in čestitke, gospa von der Leyen. Če sem poštena, ste se danes zelo dobro predstavili. Mnogi od nas eh, smo bili kritični, tudi sama. Vidim pa, da se zadeve lotevate s strastjo, da želite delati za Evropo, da želite delati skupaj z nami, da nam dajete možnost pobude. In kar je tudi pomembno, da ste ženska. To bo dobro tudi za novo komisijo. Povdarili ste vprašanje boja proti nasilju nad ženskami. Prav tako si predstavlja tudi ustrezno azilno imigransko politiko Evropske unije in neko evropsko vojsko. To je mogoče vprašanje za kasneje, tako daleč še nismo. Ampak delujete kot Amazonka in eh, mislim, da lahko z vajetmi v rokah ustrezno usmerjate Evropo. Hvala lepa. Minuto in pol, gospod Murešan. Hvala lepa, gospa kandidatka za predsednico, dragi kolegice in kolegi. Marsikaj je bilo že povedanega, osredotočil se bom na nekaj zadev. Najlepša hvala, da ste se osredotočili na podnebne spremembe, varstvo okolja. Na tem področju bomo morali narediti več, izboljšati moramo energetsko učinkovitost, moramo zmanjšati emisije CO2. In to moramo narediti na odgovoren način, za upoštevanje socialnih in okoljskih eh, zadev in pri tem upoštevati interese ljudi ter eh, skrepitvijo gospodarstva in eh, njegove konkurenčnosti. Predlagate ambiciozen in realistični pristop, mislim, da je to pravi način, ki ga podpiram. Drugič, podpiram tek konvergenčni instrument za Evropo, ki je potreben. Vendar bi vas prosil, da odprete ta instrument za države, ki še niso v evromočju, se pa pripravljajo na vstop. Eh, da bi državam, ki se pripravljajo na vstop, omogočili, da imajo koristi od tega instrumenta, da sodelujejo pri odločitvah. To je jim bo omogočilo boljši pristop evromočju, krepilo bo evropsko gospodarstvo in izboljšalo enotnost znotraj Evropske unije. In tretjič, kot romunski poslanec v Evropskem parlamentu. Naj povem nekaj. Schengen. Bolgarija in Romunija izpolnjujeta pogoje za pristop šengenskega območja od leta 2011 in Evropski parlament je že večkrat zahteval, da vstopita. Prosim vas, vljudno vas prosim, da podprete Evropski parlament in uporabite urodje, ki so vam na voljo, da omogočite, da Bolgarija in Romunija pristopita šengenskemu območju. To je ena od zadev, ki jih državljani Bolgarije in Romunije pričakujejo odhajajo od Evrope. To bo izboljšalo varnost šengenskega območja, ne bo ga razvrednotilo. In za konec naj povem, da smo. Divergenčni parlament. Smo različni, nismo enaki, ampak kar smo slišali od eh, kandidatke za predsednico, da je, da je odpoštevala vsa naša stališča in mislim, da si zasluži podporo Evropskega parlamenta danes. Hvala lepa, gospod Zorinjo. Karlos, izvoli za eno minuto representa os cidadãos diretamente. Como socialista português, eleitores. Kot portugalski socialist zastopam državljane, ki si želijo napredno no, rešitev za evropske državljane. O tem smo že razpravljali in kar nekaj je bilo dvomov v to kolikor boste tukaj delovali in izpolnili to, kar smo portugalski socialisti obljubili našim voljivcem. Danes ste bili bolj prepričljivi. Potrebujemo novo etapo, kar ste tudi povedali. Zadeve treba konkretizirati in k konkretizaciji tri vprašanja. Kaj lahko od vas pričakujemo? zato, da bi obranili večletni finančni okvir, ki je resnično ambiciozan in podpira konvergenco, kjer se lahko ukrepi izvajajo na lokalni ravni. Evromoče. Evropski proračun mora biti robusten tako, da bomo lahko ukrepali v krizah. Kako nameravate to resnično izvajati in kako? boste bolje vključili državljane v evropski projekt. Hvala lepa, gospa Enfeld, Sofija, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana gospa von der Leyen. Prepričana sem o vaših eh, kvalitetah, kakovostih. Je, tukaj sem v sredini. V sredini. Jaz sem rdeča pika v sredini. Torej, popolno prepričana sem vaše kvalitete, ampak vprašanje je, ali ni samo, ali ste prava oseba, ampak prava oseba za to funkcijo. In tukaj še nisem popolno prepričana. Kot prvo, vaš predlog za mehanizem pravne države ni dovolj močan, preozek je. In to je predlog gospoda Timmermansa, ki ga naj bi podal dan ta teden. Uspela sem. Uh, ujeti pogled na to verzijo. Zanima me, kako se boste borili proti rasizmu in ksenofobiji, kar je velik problem Evropske unije v današnjem času. In kot tretje. Ne skrbijo me ravno prave politike, zaradi tega, ker podpiram predloge, ki ste jih podali. Ampak uresničitev teh eh, politik, izvajanje teh politik je vprašljiva. Pri sprejemanju zakonov smo zelo dobri, ampak pri izvajanju tako Dieselgate, eh, Facebook, eh, pranje denarja, pravna država, kršitve človekovih pravic na mačarskem, polskem in tako naprej. Prejšnje komisije so bile zelo zmerne na tem področju. Zato vprašanje, ste kandidatka držav članic zaradi postopka, ki so mu sledile, boste tako kot prejšnje komisije, Evropsko, eh, z katerega govorijo države članice, ali pa boste pitbull ki ga potrebujemo. Že si odgovor na to vprašanje. Hvala lepa, gospod, gospa Ed Štatler, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa kandidatka za komisijo. Dragi kolegice in kolegi, danes eh, smo priča zgodovinskemu trenutku. Postaviti moramo smernice, eh, kadrovske smernice za naslednjih pet let. Eh, to so zelo pomembni časi in volitve so pokazali, da se ljudje bolj zanimajo za Evropsko unijo, vendar pa od nas pričakujejo rešitve, neka jamstva za blaginjo, svobodo, varnost, kar je bil moto tudi avstrijskega predsedstva. Evropska ljudska stranka je najmočnejša sila v Evropskem parlamentu in želimo ta proces eh, Eh, krepiti. Proces nominacije lahko pravičeno kritiziramo, zaradi tega so voljivci že izgubili neke zaupanja, vendar pa moramo od tega ločiti eh, osebo eh, kandidatke in zdaj gre za to, da ponovno spostavimo zaupanje voljivcev. Pogledati moramo v prihodnost, potrebujemo delujočo Evropsko unijo, odstraniti pa moramo tudi pomenkljivosti. In zato vas bom držala za besedo, da se zauzemate za to, da bo sistem vodilnih kandidatov v bodoče pravno zakorenjen. Državljankam in državljanom moramo predvsem pokazati, da odločitve na evropski ravni prihajajo transparentno. Potrebujemo vizije za Evropo, hkrati pa potrebujemo tudi osebnosti, ki so pripravljene prevzeti odgovornost, ki so pripravljene aktivno sublikovati prihodnost, izvrševati politiko. Z vami bomo na vrhu komisije dobili osebo, ki se zna uveljaviti. Mene v to niste prepričali šele danes. Sem pa prepričana, da, lahko, da ste danes prepričali marsikatero kolegico in kolegico kolega. Imate mojo popolno podporo in eh, moram povedati, da se koncentrirate na prave teme, teme, ki niso bile doslej v eh, težišču pozornosti in sicer eh, boj proti nasilju nad ženskami. Mi vas bomo vsekakor popolno podprli. Hvala lepa. Gospod Šider, eno minuto, prosim, da se držite omenjenega časa. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovana gospa von der Leyen, čeprav sem bil zelo kritičen do vaše nominacije, moram priznati, da ste imeli danes zelo dober govor, ki je vključeval pomembne vsebinske teme. Ampak bodimo odkriti. V Evropi smo slišali že veliko dobrih govorov, gre pa bolj za konkretne projekte. Gre za to, da v Evropi ustvarimo davčno pravičnost, oddaja davkov, ki je lahko legalna ali nezakonita, je nekaj, proti čemu se moramo boriti. Realnost mora postati tudi socialni stebr, uveljavljati ga moramo tudi v resničnosti. Uveljavljanje, izvrševanje je problem Evropske unije. Tukaj se vse polomi pri državah članicah, imamo veliko konzervativno vodenih držav, držav članic, v katerih prevladuje Evropska ljudska stranka. To izvajanje je ključnega pomena, kar potrebuje Evropska unija, zato je treba poskrbeti. In še nekaj pri človekovih pravicah in na pravni državi se mi zdi pomembno, da ne, sam, ne govorimo samo o tem, ampak da zagotovimo in da tudi vi kot predsednica komisije zagotovite, da Evropa ne bo pokleknila pred Salvini in Orbani. Hvala lepa, gospod eh, Görens, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik, gospa von der Leyen. Ko vidim izzive, eh, vidim Eh, diesel. In, uh, torej, um, vidim velike težave. Uh, odkar Barack Obama ni več uh, v funkciji, um, multilateralizem ne, ne, ne deluje več in Evropska unija mora zasisti to prazno mesto. Um, moramo povezati vse sile najprej v Evropski uniji, da bomo premagali eh, razlike med severom in jugom in med zahodom in vzhodom. Pred eh, svetovnimi izzivi smo, podnebni izzivi in zato je treba vključiti tudi Kitajsko, Indijo, eh, srednji vzhod, kajti drugače na svetovni ravni ne bomo dosegli ciljev za zmanjšanje emisij. Moramo tvegati, če boste izvoljeni in če vam bo uspelo, Eh, potem, eh, torej, če vam bo uspelo, se vam nihče ne bo zahvalil. Če pa boste spodleteli, boste videli vi in ne samo mi, vi, temveč tudi mi, eh, da bo se vse hudo zalomilo. In zato je naša odgovornost zelo velika, gospa Majdel. Minuto 30. Designate. Spoštovana kandidatka za predsednico komisije govoriti morate vsakemu državljanu. Ne, Evropa ni samo Bruselj in Štrasbur, ampak vsak od nas. Evropa ne more biti več za nekatere in manj za druge. Morate govoriti v prid vsakemu državljanu o otroku, ženski, delavcu in ostalim. Nikomor ne bi eh, smelo biti treba zapuščati svoje domovine zaradi eh, dela, zaradi preživetja. Države, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v šengensko območje, bi morali biti tudi sprejete v to območje. Bo se torej vplivali na države v svetu, ki oporekajo, da so ti pogoji izpolnjeni. Evropa ne more biti kljub samo za nekatere Če države izpolnjuje pogoje, se boste zavzemali za rešitev evroobmočja v naslednjih petih letih. Vsi um, podjetniki, mala in sredna podjetja eh, imajo težave pri zaposlovanju. Uh, ustrezno usposobljenega kadra. Tukaj se moramo potruditi in začeti moramo uresničevati to, o čemer eh, govorimo in si prizadevati za stabilni energetski trg. Treba je vključiti inovacije in nove tehnologije, da bi zagotovili, da bo naš eh, kontinent postal še bolj konkurenčen, kot je že doslej. Hvala lepa, gospod Šaldi Moze, za eno minuto. Hvala lepa, gospa von der Leyen, za vaše besede. Hvala lepa za to, da ste prisluhnili zahtevam socialnih demokratom več podnebne politike, 55 odstotni cilji eh, pri zmanjšanju emisij CO2. Če pa to želimo doseči, morajo države to prevzeti. Skandinavske države z tremi demokratičnimi vladami so to pripravljene storiti. Na Danske si je vlada zastavila cilj 70-odstotnega zmanjšanja do leta 2030. Boste kot eh, predsednica Evropske komisije poskrbeli za to, da bodo države, ki želijo biti tukaj napredne, to tudi lahko storile da bodo lahko prepovedali dizelska vozila in vozila na bencinsko eh, gorivo. To bomo morali storiti, če si želimo zeleno prihodnost in rešiti našega eh, planeta. Zač Evropska unija se je začela kot eh, skupnost za premog in jegla zdaj, pa moramo poskrbeti, da bo to unija za podnebje. Če ne boste to storili, vas lahko podprem. Hvala lepa. Gospa Gemon, za eno minuto. Gospa von der Leyen resnično upam, da vam bo uspelo eh, v vaši funkciji. Danes nisem prepričana, ampak upam, da bom ob koncu vašega mandata. Če želimo ustvariti digitalno ero po novih standardih, potem eh, moramo prenehati biti unija naj, eh, nižjega možnega imenovalca. Moramo se zauzemati za največjo skupno vizijo, ki jo imamo. Strinjam se z mnogo čem, kar ste povedali danes, vendar pa marci česa ne moramo resničevati tukaj in tudi ne v komisiji, ampak v svetu. In svet se zviti sa institucija, ki se je okrepila pri tem dogovoru in to me skrbi. Skrbi me, da nismo pripravljeni govoriti o temah, ki in da nismo pripravljeni resnično reformirati Evropsko unijo tako, da se lotimo zadev, ki bolijo. Vemo, da moramo te zadeve spremeniti, zato so glasovali tudi voljivci, želeli so si bolje delujočo Evropsko unijo in bolje mora delovati za svoje državljane. Zato moramo prenoviti Evropsko unijo, saj se je vaše vizije, ki ste jih danes omenjali, ne bodo manifestirali in nimamo več eh, časa, da bi to uresničili. Hvala lepa, gospod Korbet, za eno minuto. Komentarje o demokraciji, ki so jih podali tisti iz uh, sedežu, ki so zdaj prazni na drugi strani dvorane. Vedo, da boste prevzeli svojo funkcijo, ki jo svoje funkcije prevzeli, če vas bo potrdila večina, pri čemer drug teden eh, prevzema določeno funkcijo. V Veliki Britaniji je nekdo, ki ne bo potreboval večine, kar je šokantno. Ampak eh, tukaj eh, nas pozivate, da se odpovemo močnemu načelu vodilnega kandidata. Zato ste dali močne koncesije glede tega, kar zahtevamo v Evropskem parlamentu. In te koncesije ste podali, kar ste povedali glede eh, zakonodajne pobude parlamenta, je pomembno. In pomembno je tudi, kar ste povedali o Brexitu. Sprejemate podaljšanje roka iz dobrih razlogov. Razlog je dober in sicer, da si britanska javnost, da eh, britanska javnost spreminja eh, mnenje. Zdaj skoraj vsak želi nov referendum, zato vas prosim, da pustite ta vrata odprta za Združeno kraljestvo. Hvala lepa zadnji, gospod Markes, Pedro, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod von der Leyen. Vaša zaveza, pisna in ustna, za več konkurenčnosti, za trajnostno in solidarno Evropo kaže, da je da ste prepoznali naš program, videti, prepoznali pa ste tudi zahteve evropskih državljanov. V Evropi bo treba ukrepati, e, zato me veseli, da niste uklevali pri izpolnjevanju tega, kar državljani pričakujejo. Tukaj gre za jasne in pomembne dosežke blokado Evropskega sveta, želite premostiti na mnogih področjih, pri socialnih zadevah, pri podnebnih spremembah in tako naprej. Tukaj imamo opravka z velikimi izzivi, katerih se moramo lotiti čim eh, prej in zato moramo zagotoviti tudi ustrezen proračun. Besede, ki ste jih izrekli in eh, zapisali, smo vzeli resno. Evropska unija mora pokazati to, kar obljubljam. Nič manj ne prečakujemo od vas. Evropejci ne zahtevajo nič manj kot uh, eh, izpeljave evropskega projekta po oklevanju zadnjih deset let. Zdaj treba graditi novo Evropo. In uh, kot zadnja se bo odzvala gospa von der Leyen. Izvolite. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala za to zelo živahno razpravo, ki je bila konstruktivna, ki je bila kontroverzna. In če je, potrebujemo kakršenkoli dokaz, da je demokracija v Evropi živahna, potem ste vi danes to dokazali v parlamentu in hvala za to. Uh, Večkrat je bilo omenjeno, eh, da smo imeli samo dva tedna, da smo se spoznali. Jaz sem tu veliko čast mi je, da sem imela priložnost, da predstavim program. Seveda vemo, da je govor samo govor, da je to nekaj omejenega, ampak danes ste dobili v svojih pisarnah eh, tudi smernice, ki sem jih pripravila, torej z podrobnostmi o posameznih pomembnih temah eh, podnebje 2050, eh, bolj socialna Evropa, Evropa, ki koristi svoj potencial Evropa eh, z novim zagonom za evropsko demokracijo in močno Evropo, ki ščiti evropski način življenja. Zavedam se, ko sem vas zdaj poslušala in slišala številne argumente, da obstaja občutek delitve med eh, srednjo vzhodno Evropo in zahodno Evropo. To delitev moramo premagati. Spoštujem, ko pomislim na napore, prizadevanja eh, srednje in vzhodno evropskih držav, da se pridružijo Evropski uniji, Schengenu, evroobmočju. In ko bodo izpolnile te države kriterije, je to treba tudi nagraditi. Um, obstaja eh, tudi občutek delitve med jugom in severom. Eh, veliko sem govorila o tem, kako bi to lahko premagali, kako eh, najti pravo ravnovesje med odgovornostjo in fleksibilnostjo, naložbami in rastjo, ki jo potrebujemo in ki pri tem lahko sodelujemo. Jaz želim, še tesneje sodelovati s tem Evropskim parlamentom in zato tudi podpiram eh, pravico do zakonodajnega predloga. Mislim, da moramo najti pravilne poti, da eh, zakorenimo ta sistem vodilnega kandidata. Prepričana sem, da nam bo to uspelo. Želim graditi novo zaupanje, želim graditi partnerstvo med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Jaz sem vaš naravn, vaša naravna zaveznica, stopnica, da se izrazim tako in na koncu, preden eh, bo sledilo glasovanje danes večer, želim končati z um, izpovedjo grškega državnika, ki je bil eden od utemeljitev demokracije in to je do, dobro geslo za skupno delo. Um, skrivnost za uspeh je svoboda, eh, eh, skrivnost za svobodo pa je pogum. Bodimo skupaj pogumni, bodimo pogumni, ko gre za vprašanje Evropske unije. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa, gospe von der Leyen. S tem smo končali razpravo. Ob 18. uri je predvideno glasovanje in do 15. ure prekinjamo plenarno zasedanje.